nas do italijanskih oblasti. Gospe in gospodje, sedaj sporočila. Odbor za pravne zadeve je preveril veljavnost mandata gospe Ronje Kari in potrdil, da mandat stopi v veljavo 5. februarja 2014. Predlagam, da potrdimo ta mandat. Je kdo proti? Ne. Torej lahko potrdimo veljavnost mandata.